majhna in srednja podjetja. Prepričan sem, da eh, bomo eh, to lahko tudi storili. Hvala za vašo pozornost. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar Brnje. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka dnevnega reda so enominutni govori. Kot prvemu dajem besedo kolegu Kukanu. Dokumenti, ki jih je nedavno objavila Evropska komisija, govorijo o možnosti širitve Evropske unije. Govorili so o določenih državah, ki bi lahko postale države članice Evropske unije. Vendar so zapisali, da lahko postanejo članice samo takrat, če dosežejo določene rezultate in če posredujejo ustrezne podatke. Kdo naj bi uspešno zaključil reforme, tisti, ki so to storili, so lahko zadovoljni. Ker videli smo, da kljub določenim kompromisom so vseeno dosegli zelo veliko, nekateri pa niso dosegli nič, ampak so zgolj pokazali svoje mišice, niso vstopili v racionalen dialog. In zato smo tukaj izgubili veliko časa pomembno je bilo tudi ugotoviti, eh, da nihče ne bo opravil tega dela na mesto njih. Če želijo odgovarjati eh, svojim državljanom, morajo posredovati ustrezne podatke. Ni dovolj, da govorijo samo o določenih težavah. To ne bo zadostovalo. Najlepša hvala, kolega Kukan. Sledi kolegica Skrizlepska. Najlepša hvala. Brezposelnost mladih v določenih državah dosega od 30 do 40 odstotkov. V nekaterih državah polovica mladih nima delovnega mesta. Kaj bi morali storiti tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, da bi razmere izboljšali? Sama menim, da moramo najprej pripraviti programe za zaposlovanje, rešiti moramo specifične težave mladih, spodbujati moramo zaposlovanje mladih, potem moramo zagotoviti določene socialne garancije, potem vprašati se moramo na katerih področjih v prihodnosti ne bomo imeli eh, dovolj zaposlenih. Potem posredovati moramo mladim tudi informacije. Eh, tudi Delodajalci morajo biti upeti v proces izobraževanja, spodbujati moramo podjetništvo, sprejeti moramo ustrezne ukrepe, tako na področju izobraževanja, potem podjetništvo, zagotoviti moramo davčne lešave za tiste, ki prvič zaposlijo mlade. Tudi evropska sredstva moramo uporabiti. Potem potrebujemo boljše predpise, kar zadeva pripravništvo. Dank, Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo kolegici Bilbao Barandika. El terrorismo de ETA ha reconocido su fracaso. Najlepša hvala. Terorizem na španskih dneh eh, je sedaj preteklost nismo mogli sprejeti, da bi kot eh, baskovci ubijali v našem imenu. Demonstrirali smo proti nasilju. Ete, to smo storili tudi 20. oktobra. Velika eh, večina prebivalcev Baskije je terorizmu nasprotovala. Leta 2010 sem pozvala k temu, da potrebujemo program za mir, eh, za Baskijo. Tako bomo lahko krepili mir. Tako bomo lahko tudi izboljšali življenje in pripomogli bomo k spravi. Odpravili bomo negativne posledice. Najprej moramo odpraviti trpljenje, potem eh, ne smemo biti maščevalni, potrebujemo mir, solidarnost in spoštovanje. Ravno zato predlagam, eh, da bi se sedaj eh, pravzaprav poklonili spominu vseh tistih in da jim zaploskamo ter jih tudi počastimo z minuto molka. Najlepša hvala sledi kolegica Swinburne. Hvala, gospod predsedojoči. Čestitka, čestitam valižanski ekipi za ragbi, ki je zmagala v Novi Zelandiji. Tri eh, milijone valižanov pripravljajo. Eh, prepozna ragbi kot nacionalni šport. Eh, zato je dosežek eh, velške nacionalne ekipe velik uspeh. In z veseljem sem prisluhnila nacionalni himni. Prišli so do pol finala. Številni valižani uporabljajo valižanski jezik kot prvi jezik. To je tudi dober. Primer, ki kaže, kako lahko šport pozitivno združuje ljudi, kako lahko spodbuja kulturo na nacionalni in mednarodni ravni. Za Kaj zadeva šport, mi smo zelo ponosni, tako tudi krepimo regionalno raznolikost v Evropski uniji in tudi druge. Zato čestitamo nacionalni ekipi Valžanske regije za ragbi. Najlepša hvala, kolegica Svimbrn. Sedaj pa sledi kolega Tavareš. Obrigado. Nas últimas semanas, os portugueses perderam 14% das. Ah, zadnjih tednih so številni izgubili svoje pokojnine. Eh, tudi davki so se povečali in vsi so v težavah. Ampak 134 odstotkov več je bilo investicij in v nizozemskem državi, članici Evropske unije, so eh, Portugalci, številni Portugalci odprli eh, samo podjetja, kjer imajo samo nabiralnike. Torej to vse negativno vpliva na položaj. Zdaj je bilo to dokazano, da skupnih ciljev ne bomo mogli udejaniti brez skupne politike in eh, to bo lahko ne, zelo negativno vplivalo na evro. Eh, danes je bilo že rečeno, da moramo izhajati iz solidarnosti, ne pa iz eh, tekanja za dobičkom. Torej, nihče ne more imeti samo dobička v tej krizi. Eh, kolega Triamfedlitis. Ja, Beleferosi, timberazmene v domada do Izraelinu stradi od Ingila. Gospod predsedujoči, liberalizacija. Eh, pri izpustitvi eh, izraelskega vojaka, eh, več, istočasni izpustitvi več kot tisoč palestincev, to je zadeva, ki je izredno pomembna in mi mislim, da bi ta pozitivni dejavnik morali izkoristiti tako, da bi zahtevali tudi od Izraela, da naredi bolj odločne korake, naprimer, da eh, prekine izolacijo eh, gaze, eh, da omo, izpusti še več palestinskih ujetnikov in da spremeni svojo poselitveno politiko. Samo na ta način bo možno ta izmenjava eh, ujetnikov eh, nadaljevati in eh, da bo ostala fer, ker drugače izpust šalida v zameno za več kot tisoč palestincev lahko se razume samo kot začetek novega približevanja. Najlepša hvala, kolega Tranta Filides, zdaj pa kolega Morganti. Eh, Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V zadnjih dneh sem veliko krat slišal, da je Kitajska lahko tista, ki bo rešila evro in tudi Evropsko unijo. In uh, mnogi se tukaj prepuščajo v sodi, niso najbolj navdušeni nad tem. Ampak bi vam rad zastavil zelo enostavno vprašanje, namreč zakaj bi sploh Kitajska pomagala Evropi? Prepričan sem, eh, da bo ta pomoč prišla pod določenimi pogoji. Morda bomo eh, tako zadali dokončen udarec Zahodu. Sprašujem se, ali je kitajska strategija zelo premišljena. Verjetno vedo, kaj počnejo, verjetno vedo, kaj se bo zgodilo. Sam prihajam iz Prada, tukaj imamo največ eh, kitajcev v Italiji. A morda so nam prej pomagali, eh, sedaj pa prevzemajo naše podjetje in naše gospodarstvo. In eh, številna podjetja so bila posledično uničena. Najlepša hvala, gospod Morganti, za eno minuto. Gospa Škidilevska. Najlepša hvala, gospod predsedujoči v številnih državah članicah, tako na lokalni kot tudi na regionalni ravni smo sprejeli listino za velike družine, tako eh, da bi zagotovili eh, pomoč in dodatke za tiste družine, ki imajo več otrok. Zagotovili smo jim eh, določena finančna sredstva, tudi določene popuste. Nimamo pa vse evropske ureditve, ki bi zagotovila enake pravice na ravni celotne Evropske unije. Mislim, da bi Evropski parlament in komisija morala spodbujati tiste družine, ki imajo več otrok, tako da bi zagotovili spoštovanje enakih načel na ravni celotne Evropske unije. Te družine bi morali podpreti, ker se Evropa vse bolj stara. Ravno zato moramo upoštevati tudi dejstvo, da bomo s to listino podprli tudi družinsko politiko. Pozvala bi Evropsko komisijo, da čim prej sprejme ustrezne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospa Čilevska. Kolega Kutaš je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija ima 25 odstotkov vseh gozdov v Evropi. Imamo pravo gozdno bogatstvo v Evropi z veliko raznolikosti, to, to bo potrebno zaščititi. Vendar pa so ti gozdovi žrtev sekanja gozdov v Romuniji in drugod. Pri nas v Romuniji prihaja do masivne sečne gozdov z odobritvijo oblasti, če tudi gre za zaščitena območja, kar je pripeljalo do poslabšanja tal in izginjanja vrst živali in rastlin. Unija žal zelo čudno nadzira sečne gozdov nimamo prave ureditve na evropski ravni. Sistem nadzora bi morali izboljšati kot tudi prakse za zaščito gozdov v Evropi, tako da bomo lahko ohranili to za naslednje generacije. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kutaš, kolega Gallagher. Hvala lepa, kolega Gallagher a thugging san Europe la hanahura. Yesterday's uh, yesterday's uh, European Council meeting in Brussels, which is to resume and when? Včerajšnja seja in uh, sredin sestanek bo ključnega pomena za Evropsko unijo. Voditelji se morajo do, dogovoriti za celovito rešitev, da bi rešili krizo in preprečili širjenje po, celotni euro, po celotnem evroobmočju. Zato morajo vse pristojne institucije, kot tudi vlade, tudi v, na Irskem, poskrbeti za to, da se izvede program, poskrbimo za to, da Irska resnično deluje pri svojem eh, programu, kjer nam je uspelo. Če si bomo opomogli, bo to odvisno od gospodarskega izboljšanja. Potrebujemo pa tudi zmanjšanje grškega dolga za polovico, od tega pa tudi marsikaj odvisno. Irska pa zelo dvomi v pomoč eh, Evropske centralne banke z posojili anglo-irskim bankam velike evropske banke. Predsedujoči je prekinil govornika, hvala lepa gospod Gail, ker gospa Ždanoka je naslednja. President, dear colleagues, precisely. Predsedujoči gospod in gospodje, 20 let je minilo, odkar je Vrhovno sodišče Latvije sprejelo resolucijo, z katero so lahko državljanstvo dobili samo tisti, ki so bivali 1940 njihovi nasledniki. Na ta način je bil velik del prebivalstva oropan vseh državljanskih pravic. S tem se je Latvija oropala tudi za veliko voljivcev. Postavila bi vprašanje, je poštena situacija, če vsak eh, državljan Evropske unije lahko voli na lokalnih in evropskih volitvah, ne glede na to, odkot prihaja. Eh, bistveni del domačinov v Latviji, ljudi, ki so desetletja živeli v Latviji, pa te pravice nimajo. Zato bi morali.